Uh, Dragi kolegi, začnimo z to skupno sejo odborov Ekon in Afko. V veliko veselje mi je, da lahko sopredsedujem temu delu seje eh, skupaj s kolegico Danuto Hübner eh, kot eh, predsedujočo odbora Afko. Kot veste, moramo najprej sprejeti dnevni red in odobriti moramo tudi zapisnik z 20. marca. Dobro, hvala. Nimamo nobenih obvestil, na srečo. No, četrta točka pa je sprememba člena 22 statuta Evropskega sistema centralnih bank in pa Evropske centralne banke. To je zelo pomembno določilo, kot veste, in eh, mislim, da mi ni potrebno poudarjati, kaj se za tem skriva, uh, sodna odločitev, brexit in tako naprej. Mislim, da lahko kar takoj dam besedo Danuti, ki je tudi soporočevalka in pa seveda predsedujoča, sopredsedujoča. Predstavila bo poročilo skupaj z gospodom Matom. Izvoli, Danuta. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rada bi vas le opozorila, da smo tukaj zaradi spremembe člena 22, zaradi odločitve Evropskega sodišča leta 2011. Gre za Veliko Britanijo eh, zoper Evropsko centralno banko in eh, sicer gre za plačilni eh, sistem ki ne pokriva centralnih nasprotnih strank. Gabriel Mato in jaz sva pripravila to poročilo in želela sva spremeniti statut Evropskega sistema centralnih bank in pa Evropske centralne banke. In želimo, omog želimo omogočiti da uh, bi uh, ta statut ponavem zajemal uh, tudi uh, centralne nasprotne stranke. Torej. Gabriel Mato me bo kasneje dopolnil, predlagava trije spremembe in pa eno spremembo statuta. Kot veste, se pri CNS ukvarjamo uh, z temo, kjer uh, uredbe uh, sprejemajo zakonodajalci, torej če bo tudi Evropska centralna banka del tega sistema, potem se lahko zgodi, da bo prišlo do nasprotojočih si pravil za centralne nasprotne stranke. Zaradi tega predlagamo na novo pojasnjene pristojnosti Evropske centralne banke do centralnih nasprotnih strank. To je predlog spremembe 4. Želimo pa, da bi ostalo besedilo člena 22 nespremenjeno, kar zadeva plačilni sistem. Za kliniške postopke pa predlagamo da uh, veljajo uh, pristojnosti Evropske centralne banke. In sicer ob upoštevanju pravnega akta, ki sta ga sprejela Evropski parlament in Evropski svet eh, in pa ob polnem upoštevanju vseh ukrepov v okviru tega zakonodajnega akta. Naj vas upozorim tudi na to, da razmišljamo, da bi besedico uh, fully respect uh, nadomestili z besedico recognizes. Torej, namesto popolnoma spoštuje, priznava. Na ta način bi zagotovili gotovost eh, za centralne nasprotne stranke, te bi potem natančno vedele, kdo je pristojni zakonodajalec. In to je to, kar se skriva za tem predlogom spremembe. Druga točka, ki jo želim izpostaviti, se nanaša na uh, ločitev tega uh, dosjeja od uh, dosjeja, ki ga pripravljamo na tema, temo emirja. Člen 22 statuta določa, kaj Evropske centralne banke. Evropska centralna banka in druge Evropske centralne banke lahko storijo uh, v odnosu do uh, centralnih nasplotnih strank v tretjih državah. Tukaj gre za pomembno spremembo naših pravil in zaradi tega je obeseditev dovolj široka, da zauzame vse možne primere. Kakršnekoli omejitve pristojnosti Evropske centralne banke eh, pa morajo biti vključene neposredno v ta statut. Oziroma, ne smejo biti vključene v ta statut, ker bi takoj eh, omejile pristojnosti. Torej, odločili smo se, da bi statut ta tudi uh, eh, bil uh, čim širše zastavljen, uh, tako kot v prvotnem statutu Evropske centralne banke, predvsem kar zadeva člen 22. Vendar pa uh, smo dodali, da je potrebno spoštovati pristojnosti so zakonodajalcev. Torej gre za zahtevo Evropske centralne banke in pa uh, za uh, nas kot, pris, kot pristojne so zakonodajalce za to obeseditvijo, ki, ki jo predlagamo, bi lahko Evropska centralna banka prosto delovala tudi v nujnih situacijah in to je za nas izjemno pomembno, predvsem v zvezi z emerjem. In ECB lahko sprejema uh, tudi ukrepe v skladu z tem določilom recimo, če centralna nasprotna stranka povzroči napetosti na trgu povezane z eh, monetarno politiko. To je torej povezano z imerjem in uh, zavestno smo se odločili za to prožnost, ne da bi pri tem omejili možnost, eh, da v imerju zahtevamo specifične pogoje v zvezi s priznavanjem centralnih nasprotnih strank. In s tem prehajam k zadnji točki in sicer, da smo v uvodno izjavo statuta vključili eh, tudi predloge sprememb, ki eh, določajo zahteve, ki jih lahko poda Evropska centralna banka. Eh, tukaj govorim predvsem o uvodni izjavi 8 uh, Seznam je odprte narave, tako da bo statut lahko eh, dovolj prožen in eh, da je dovolj široko zastavljen. Mislimo, da je to potrebno v uvodni izjavi, kaj ti to bi lahko vplivalo eh, na prihodne primere, ki se bodo morobiti pojavili. In eh, potrebno je omogočiti Evropski centralni banki, da lahko opravlja svoje delo v skladu z eh, pristojnostmi. Torej, vse mora biti jasno in ne smemo prekršiti pravil povezanih z statutom. Ne sme biti torej predlogov sprememb, ki bi omejevali pristojnosti Evropske centralne banke. In to je prav uh, posebej pomembno zaradi povezave z emirjem. Toliko torej o tem pristopu. In zaradi tega smo predlagali spremembo člena 22. Najlepša hvala. Sedaj pa Gabriel Mato kot soporočevalec iz odbora Ekon. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Eh, moja kolegica je dejala, da bom dopolnil njeno predstavitev. Tega mi ni treba storiti, ker je popolno opravila svoje delo. Eh, rada, rad bi samo še dodal, da smo odlično sodelovali z njeno skupino in da sem zelo zadovoljen, da nam je uspelo spoštovati časovnico in da bomo na podlagi tega lahko dosegli dogovor še pred poletjem. Zdi pa se mi nedomljivo, da še nismo dobili pravnega poročila. Že od oktobra čakamo na to in sopročevalca se strinjava, da nadaljujemo na podlagi tega predloga, da ne bi preveč zavlačevali in da ne bi zamujali glede zastavljenih časovnih ciljev. Jasno je, da moramo spoštovati zakonodajo za to, da bomo lahko spoštovali vsa pravila in predpise glede s uh, CNS-jev in da spoštujemo vse predloge, ki smo jih dobili iz eh, centralne eh, iz eh, Evropske centralne banke in mm, da lahko CNS-ji opravljajo svojo vlogo za centralne banke in da moramo istočasno spoštovati delitev pristojnosti v skladu s pogodbo. Evropska unija pa ima pristojnosti, da izdela in oblikuje pravni okvir za CNSJV v skladu z 22. členom pa bodo centralne banke morale sodelovati z drugimi ustanovami. Kolegica Hübner je dejala, da zaradi pravne gotovosti moramo uvesti v uvodne navedbe tudi seznam pristojnosti in kot je tudi dejala, gre za seznam za katerega menimo, da je prav, da je seznam odprte narave in da ni zaključen. Zato smo tudi pripravili predlog v tem smislu. Ni več kaj dosti dodati. Predlogi so tukaj zato, da predvidimo vse mo vsa možna tveganja in da zastavimo okvir za delovanje CNS-ju in centralnih bank. Najlepša hvala. You. Najlepša hvala. Sedaj pa prehajamo k poročevalcem v senci. za ekonin afko, prvan žbere s vemeno SND. Ja, najlepša hvala za vse te predloge. Najprej naj spregovorim kot so poročevalka v senci v odboru Ekon. Mislim, da je pomembno, da pravno dopolnimo ta člen, kajti eh, gre za eh, spor interesov med eh, ulogo sozakonodajalcev in pa eh, statutom Evropske centralne banke. Sveda to eh, je priporočala tudi pravna služba in. Eh, Dobro je, da imamo mnenje eh, pravne službe. Kaj ti? Njihova naloga je, da skušajo ugotoviti, eh, kakšne težave se pojavljajo in kako to rušiti. Mislim, da se moramo eh, seveda držati tudi zastavljene časovnice, vendar pa ne moremo vsega, um, imeti uh, roka za uložitev predlogu sprememb, ki se zaključuje preden bo sploh predstavljeno mnenje pravne službe. Kar pa zateva predloge sprememb, gre za poenostavljen postopek spremembe statuta. Torej, moramo spoštovati um, časovnico in tudi uh, uskladiti zadeve z eh, zakonodajo povezano z imerjem. Nimam nobenih posebnih težav z ubeseditvijo, eh, z prvim predlogom spremembe, kar pa zadeva druga dva predloga spremembe, sem razumela, da ne gre za ekskluzivne sezname, tudi ne v uh, predlogu spremembe 2. Vendar pa je potrebno tančno preveriti ta seznam. Ne vem, ali je Evropska komisija um, tukaj ali pa Evropska centralna banka. Mislim, da gre tukaj predvsem za predlog Evropske komisije, ki pa po mojem mnenju predstavlja problem. Kateri je pravi pristop? Ali uberemo generičen pristop, ki ga je predlagala tudi Evropska centralna banka? to bi eh, pomenilo, eh, da ne bi bilo več nedoslednosti z evropsko zakonodajo. In tukaj je potrebno mnenje eh, Evropske pravne službe, ali lahko rečemo Evropski centralni banki, da mora upoštevati sekundarno pravo pri izvajanju svojih nalog. In to je formulacija, ki jo predlagata soporočevalca in ta formulacija ni povsem v skladu z formulacijo Evropske komisije, je pa zelo blizu. Kaj ti, kaj ti komisija predlaga besedico consistent eh, poročevalca, soporočevalca pa fully recognizes eh, oziroma fully respect ali pa recognizes. Eh, torej, težko je podati mnenje, brez mnenja pravne službe. Thank you. Najlepša hvala za EKR Bernd Luke. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Pravzaprav govorim v imenu obeh poročevalcev v senci, Lunesa in Messerschmitta, ki eh, se opravičujeta, pripravila sta nekaj eh, zelo kratkih točk, ki jih moram prebrati v njunem imenu naša poročevalca v senci se zahvaljujeta soporočevalcema za poročilo. Eh, razpravljamo o tem predlogu, ker eh, obstaja pravna potreba po spremembi člena 22 statuta ECB, eh, e zato da bi lahko vključili upravljanje centralnih nasprotnih strank z monetarnega vidika. To je povezano tudi z pregledom zakonodaje EMIR. In uh, predlog k, oziroma osnutek poročila eh, pomeni izboljšavo predloga Evropske komisije. Evropsk e EKR pa bo podala nekaj predlogov sprememb, zato da bi zagotovili, da bomo lahko eh, izvajali zakonodajo na področju Imerja, hkrati pa ne dali blanko čeka Evropski centralni banki, gospod Ježek. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rad bi se zahvalil soporočevalcema za osnutek poročila. Seveda podpiramo namen eh, predlogu sprememb, eh, vendar pa se strinjam z Evropsko komisijo, da bi morale biti te razširjene pristojnosti ustrezno umeščene v zakonodajo, ki jo sprejemata so zakonodajalca soporočevalca predlagata eh, v predlogu spremembe na predlog Evropske centralne banke, da se popolnoma spoštuje zakonodaja Evropske unije. Razumem njuno stališče in uh, njuno mnenje, vendar pa me skrbi, da to ne zagotavlja ustrezne prožnosti Evropski centralni banki eh, pri izvajanju ključnih nalog povezanih z monetarno politiko. Uh, to je še prav posebej pomembno pri tistih eh, dogodkih, ki jih ne eh, zajema zakonodaja Evropske unije. Če bomo omejili pristojnosti Evropske centralne banke, bi to pomenilo, da ta ne bo mogla neodvisno odločati v eh, primeru sistemskih težav, eh, ki bi lahko ogrezile monetarno stabilnost. Eh, kaj ti morala bi zagotavljati popolno skladnost z zakonodajo Evropske unije, namesto da bi delovala v duhu te zakonodaje. Zato predlagam, da bi eh, imeli eh, širše zastavljeno formulacijo v skladu z predlogom Evropske komisije, ki pravi, da bi morale biti uredbe Evropske centralne banke v skladu z zakonodajo, eh, ki jo sprejemata so zakonodajalca. Kar je jasno je, da je potrebno eh, Evropski centralni banki eh, zagotoviti, da bo lahko upravljala svoje prostojnosti povezane z zagotavljanjem monetarne stabilnosti. Potrebno je, je zagotoviti uh, spoštovanje uh, odločitve uh, sodišča. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa, Sven Gigold. Um. Najlepša hvala. Čisto na kratko bi se rad zahvalil soporočevalcema za uh, opravljeno delo. Zagotoviti moramo, da bo Evropska centralna banka imela ustrezne pristojnosti tako v eh, Evropski uniji, kakor tudi v tretjih državah. In to je nujno potrebno eh, za eh, izvedbo ustreznih sprememb. To mora biti povsem v skladu z splošnim zakonodajnim okvirom. In uh, besedilo uh, nas še ne vodi k temu rezultatu zaradi posameznih podrobnosti. Napisati bi morali, bi morala spoštovati v členu 5, to pa ni povsem isto, kot mora biti povsem v skladu kakor je zapisano. Seveda si vsak želi eh, maksimalno prožnost, vendar pa po drugi strani mislim, da eh, prožnost ne mora biti povsem zagotovljena, ko gre za evropsko pravo. Eh, zakaj bi morali imeti poseben eh, režim eh, in če ta potreba obstaja, potem je, jo je potrebno to zagotoviti za pomočjo sozakonodajalcev, ne pa z povsem prožno klauzulo. Kar pa zazdeva osnutek poročila, bi rad slišal mnenje ECB e in pa Bi pa rad slišal eh, mnenje soporočevalcev, tudi kar zadeva vlogo so zakonodajalca. Eh, no, gospoda Viegasa ni, gospoda Kastalda tudi ne. Gospod Mjoten je tukaj, gospod Mono, ne? Gospod Anemans. Torej, sledi prosta razprava. ali pa ne. Sicer pa je tukaj komisija. In tudi gospod Pier Marmara iz ECB je tukaj, oziroma gospod Pier Marmara. Ne vem, ali je pripravljen spregovoriti. Ampak najprej spregovori komisija. Hvala lepa. Kot je bilo povedano že v prejšnji razpravi, verjamemo, da je zelo pomembna sprememba člena 22 zaradi tega, da bi Evropska centralna banka lahko upravljala naloge, ki eh, so eh, povezane z njenimi pristojnostmi in sem spada tudi nadzor nad centralnimi nasprotnimi strankami, kot je orisano v predlogu komisije. Zaradi tega pozdravljamo tudi prizadevanje Evropskega parlamenta, da dosežemo napredek na tem področju, kar pa zadeva samo vsebino. Pozdravljamo. Eh, stališče soporočevalcev Evropskega parlamenta, eh, da podpreta spremembo eh, člena 22 statuta Evropske centralne banke in da zahtevata skladnost pristojnosti Evropske centralne banke z zakonodajo, ki jo sprejemata so zakonodajalce, kar pa zadeva samo obeseditev, o tem bomo razmišljali kasneje. Hvala lepa. Ali imate mandat, da spregovorite? Predstavnike Evropske centralne banke ne. E, mogoče bi bilo pametno, če bi Evropska centralna banka poslala koga, ki bi imel ta mandat. Mato, Gospod Mato, se želite odzvati? Najlepša hvala, čisto na kratko. Najprej bi se rad zahvalil vsem za prispevke. Prečevalka v senci skupine SD, popolnoma se strinjam z vami. Že toliko časa čakamo na mnenje pravne službe in seveda to mnenje potrebujemo. Da, in potem se bomo odločili, kako bomo prilagodili naše poročilo glede na mnenje potrebujemo več pravne gotovosti, več jasnosti glede možnega tolmačenja te zakonodaje in da postimo vprašanje odprta, če je še mogoče. Poročevalec v senci skupine EKR, nikoli nismo želeli dati prostih rok z Evropski centralni banki in mislim, da vam glede tega ni treba skrbeti. In še gospod Ježek. Vsi se zavedamo tega, da obstajajo določene omejitve, vendar pa, da moramo spoštovati neodvisnost Evropske centralne banke. Istočasno pa moramo omogočiti, da zadosti ciljem Evropske monetarne politike. Prepričan sem, da bomo lahko dosegli besedilo, ki ne bo predstavljalo nobenih težav. Mislim, da se vsi strinjamo glede tega, da moramo spoštovati pristojnosti Evropske unije in seveda tudi delati v to smer. V besedilu želimo zadostiti temu načelu. Seveda pa smo odprti za kasnejše spremembe. Hvala lepa. Najlepša hvala. Danuta, samo še to ne. Eh, rekla si, da je tudi uvodna izjava pomembna. Seveda, gre tukaj tudi za vprašanje eko na afko. Uvodne izjave so seveda pomembne v zakonodaji na splošno, ampak to ni uvodna izjava, to je uvodna izjava k statutu. Torej, to je uvodna izjava, ki ne bo del statuta. Torej, gre za uvodno izjavo k eh, splošnemu besedilu, ni, ne gre pa za uvodno izjavo, ki bi bila eh, priložena k samemu statutu. Ali mi lahko, prosim, razložite, kakšne bodo dejanske pravne posledice? Mogoče bi začela. Z samo obeseditvijo. V komisiji eh, uporabljamo besedico, v predlogu komisije uporabljajo besedico consistent. ECB eh, ta izraz ni bil všeč. In so predlagali v beseditev taking into account, ob upoštevanju torej. Znam, se zdi bolje, da bi uporabili besedico respecting, torej ob spoštovanju. Torej iščemo besedico, ki bi bila sprejemljiva, ki bi odsevala dejansko situacijo. In ki bi bila ostrejša od same besedice taking into account, torej ob upoštevanju. Kaj, in potem smo vprašali tudi, če bi lahko uporabili besedico recognize eh, na mesto respect, eh, torej priznava na mesto spoštuje. Če ima pa kdo kakšno boljšo idejo, eh, potem nam jo prosim posredujte lahko lahko vam le povem, da iščemo uh, besedico, ki bi bila um, dovolj močna, da bi od ECB zared zahtevala, da resno vzame vlogo so zakonodajalca. Torej, um, fully recognize se mi še zmeraj zdi boljša v beseditev popolnoma priznava. Imamo še nekaj časa, ampak eh, to so bile besede, ki so bile uporabljene v razpravi doslej. Druga stvar. pa je, da v statut nismo more, mogli uvrstiti seznama ki bi določil nata, natančne pristojnosti delovanja Evropske centralne banke. Vendar pa navajamo seznam eh, možnih eh, ukrepov, kajti to kaže na namen so zakonodajalcev in če bomo v prihodnosti imeli primere, ki se bodo obravnavali pred sodiščem, eh, potem je to potrebno upoštevati. Če ima kdo kakšen predlog, pa bomo, temo, pa bomo temu seveda z veseljem prisluhnili. Zanima pa nas tudi potencijalni učinek na monetarno politiko. Torej, mora ostati ubeseditev praktično enaka eh, tej, kot jo je predlagala Evropska centralna banka. Ja, dodali smo samo uh, ta stavek v zvezi z spoštovanjem uh, vloge so zakonodajalcev, sicer pa moramo ohraniti obesedite Evropske centralne banke. No, zdaj pa besedica respecting ali pa recognizing, to je odločitev, ki jo moramo sprejeti. Ampak Evropska centralna banka sama je predlagala to eh, ubeseditev, ki ne omejuje njihovih pristojnosti, ki, ki jim daje možnost, da se odzovejo na nujne situacije in sprejmejo ukrepe, ki jih bodo morda morali sprejeti. Zdaj se moramo odločiti, ali bomo spremenili rok za vložitev predlogu sprememb. zaradi tega, ker bo mnenje pravne službe uh, predstavljeno šele kasneje. Ne vemo, kdaj bo to mnenje pravzaprav predstavljeno. Eh, no, ravno o tem sem želel spregovoriti. Naj bom povsem odkrit. Jaz eh, nisem prepričana, da smo našli dobro rešitev. To je izjemno zapleteno vprašanje. Nisem prepričan tudi, da je obeseditev Evropske centralne banke povsem pravilna. Zdi se mi nemogoče. mogoče najti eh, rešitev, ki bi zadovoljila vse. Vendar pa eh, je potrebno sedaj eh, poskrbeti za ustrezno obeseditev. Že pred nekaj časa smo prosili za mnenje pravne službe. Kdaj ga bomo prejeli, ne vem. Mislim, da je treba dati članom eh, odborov tudi dovolj časa, da proučijo mnenje pravne službe, kajti to nikakor ni postransko vprašanje. Elmar. Elmar že v njo vključil mikrofona, zato ga tolmači ne slišimo. No, preverili bomo zapravno službo, eh, kdaj nam bodo posredovali mnenje in potem lahko ponovno odpremo ta rok, če želite. Ja, ja točno odgovarja predsedujoči na glasove iz dvorane, ki jih tolmači ne slišimo. Torej, dajte nam dovolj časa, posvetovali se bomo drug z drugim in pa z upravno službo in bomo potem eh, posredovali ta datum. No, časovnica je torej eh, še odprta, vendar pa mislim, da lahko zaključimo to sejo. Danuta? Ja rad bi se eh, zahvalila, rada bi se zahvalila vsem tistim, ki ste prišli. Hvala lepa Robertu, da je eh, tako uspešno predsedoval eh, tej skupni seji. In seveda bomo razjasnili tudi časovnico, rok za vložitev predlogov sprememb in videli se bomo, kaj se bo zgodilo, kdaj bomo imeli. Uh, na voljo mnenje pravne službe. Hvala lepa vsem, ki vas to zanima in ki ste se udeležili današnje skupne seje. Hvala lepa, s tem zaključujemo sejo. Okay, so the meeting is closed. Uh S tem je seja zaključena, čez 15 minut pa bo sledila seja za zaprtimi vrati za vse tiste, ki uh, ji boste prisostovali. Hvala lepa.